E, dame in gospodje spoštovane kolegice in kolegi prosim če se posedete začeli bomo čez natančno minuto e,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 razprava o tem koledarju. Za leto 2012 ponavljam, glede na to, da to ni zakonodaj,